Ponovno začenjamo sejo. Zapisnik in sprejeta besedila so vam na voljo. Ali ima kdo kakšen ugovor? Ne. Potem so ta besedila sprejeta.